februarja. Dnevni red je objavljen tudi na spletni strani Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom, osebju v dvorani in tolma.